zasedanje Evropskega parlamenta, ki se je končalo 18. maja. Besedila in zapisniki eh, prejšnjega zasedanja so vam bili razdeljeni. Ima kdo kakšno pripombo? Torej je zapisnik.